da bi naša sredstva šla v roke teroristov ali pa režima, ne bo obnove, preden ne bo vzpostavljen politični proces. Eh, torej, še naprej bomo izvajali tudi sankcije, ki so namenjene eh, posameznikom in režimu, ki izvaja represivne politike. Ne bomo pa sankcionirali sirskega ljudstva. Eh, povedal sem že, da je konflikt v Siriji geopolitična borba. Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo za to, da zaščiti svoje interese in pa sirsko ljudstvo. Podvojiti moramo svoje prizadevanja za to, da bi uh, identificirali skupne interese. Uh, Morda bomo o tem z mednarodnimi partnerji razpravljali tudi v Washingtonu. Hvala lepa. V imenu ELS-a dobi besedo Mihajla Šojdrova za minuto in pol. Za udeljenje slova, vašeni. Eh, Hvala lepa za besedo. Spoštovani visoki predstavnik, zahvaljujem se vam za vaše poročilo. Kakor ste povedali, vojna v Siriji traja že devet let. Idlib je zadnje mesto, kjer se še odvija konflikt v Siriji. Verjetno bo Asad na koncu ob tem okrepil svojo moč. Eh, teroristi pa pred Asadom bežijo proti turški meji, turška meja pa je zaprta nevladne organizacije pravijo, da se sedaj na tuško-sirski meji nahaja milijon ljudi. Evropska unija bi morala tem ljudem nuditi humanitarno pomoč. 70 odstotkov civilistov, žrtev, ki so bile pregnane, eh, so otroci in zato se zauzemam za to, da Evropska unija podpira šolanje otrok v begunskih taboriščih. Vem, da to ni enostavno, ampak to je pomembno za tamkajšnje otroke. Eh, ti ne smejo izgubiti priložnosti za prihodnost, ampak to ni dolgoročna rešitev. V tem trenutku je usoda Idliba odvisna od pogajanj med eh, Damaskom, Moskvo, Ankaro in pa ZDA. In sprašujem se, kakšno vlogo bo pri tem odigrala Evropska unija. Pravilno ste omenili vlogo ZN. Vendar pa mislim, da je. Torej, sama mislim, da lahko dolgoročno rešitev iščemo samo v okviru ZN. Sankcije in humanitarna pomoč strani Evropske unije, to je dobro, ampak mislim, da bi Evropska unija morala prevzeti večjo vlogo tudi pri iskanju dolgoročne rešitve. Hvala lepa, Kati Pirje v imenu socialdemokratov. Hvala lepa. Danes razpravljamo o varnostnih razmerah v Siriji in ob tem nas spremlja boleča ironija realnosti, kajti realnost je ta, da v Siriji ni varnosti, ni varnosti za milijone civilistov, ki so najbolj najprej prišli, ki so najprej bili pregnani iz provinc in sedaj stradajo v Idlibu. Tam je samo trpljenje in smrt. Um, za 300 ubitih, za 700 beguncev, ki so obtičali v blatu, v mrazu in brez oblačil. Sirski režim in iranski in ruski podporniki tukaj uporabljajo nehumane ukrepe. Uh, Njihove tarče so civilisti in, bolnišni, in bolnišnice in s tem kršijo načela humanosti. Upam, da bo Bašar al-Assad eh, nekoč prišel v moje mesto v Hak, kjer mu bodo sodili, tako da bo zagotovljeno pravici. Hvala lepa. V imenu Renew Europe dobi besedo Hilde Vautman za minuto in pol. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, gospod Borel. Um, Ja, Evropa in ZDA sta predolgo stali križem rok, nista dovolj naredili za demokratično opozicijo. Ali je to sedaj brezizhodni konflikt? Nekateri mislijo tako, na milijone ljudi je moralo zbežati iz Sirije. Postavlja se vprašanje, kaj lahko naredi Evropa. Seveda je to lažje vprašati, kot najti odgovor. Evropa mora ukrepati. Putin in Trump uh, imata sicer proste roke in smo, zato smo se pravzaprav znašli v sedanji situaciji. Jasno je tudi to, da obstaja razkol v svetu. Italijanska vlada se želi približevati Asadu. Evropa skratka ni enotna. Evropa bo lahko prispevala k rešitvi samo, če bomo imeli enotno strategijo, ampak ob tem nam zmanjkuje časa. Gospod Borel, Evropa mora kmalo predložiti nov načrt, eh, tudi nova finančna sredstva predvsem pa moramo postati dejavni, treba je podpreti otroke in uh, razseljene ljudi. Hvala lepa v imenu ID, Tjeri Marjani za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Devet let je že tega, kar se je začel spor. In evropske države imajo še vedno radikalna stališča. Na eni strani imamo dobre upornike, na drugi strani slabe vlado, ampak eh, realnost je drugačna. Islamska fakcija je vse postavila na laž. Zdaj se dogajajo atentati proti kristjanom, proti našim ljudem. Evropska unija je želela mobilizirati bele čelade. Francija ni želela vedeti, kakšna je ideologija skupin, ki jih je podpirala. No, pred nekaj dnevi pa so videli, kaj se je zgodilo. V Marseju so ujeli enega glavnih predstavnikov. Zdaj pa imamo še tukaj gospoda Putina, ki prav tako bombardira ljudi tam. Zdaj je treba pomagati džihadistom v Idlibu. No, ampak poslušajte, Julija je OZN zapisal, da je Idlib največji bazen tujih borcev na svetu. Kaj bomo s temi teroristi? Ne želimo jih v Evropi? No, nihče jih ne želi. Mislim, da bi bilo bolje, če bi sirska vlada storila, kar želi vsaka država ima pravico, da poskusi zagotoviti mir, tako da iztrebi teroriste. Hvala. Hvala imenu zelenih, gospa Hanna Neumann. Za eno minuto. V Idlib so zbežali vsi tisti, ki jim ni uspelo zapustiti Sirijo. Tri, mm, trije milijoni so tam zaprti. Gre za proksi vojno na ramenih najšipkejših. Uh, Eh, napadajo civiliste in bolnišnice. Eh, v Idlibu vlada mm, prava groza. Mi bi se morali diplomatsko zauzeti za prekinitev ognja, morali bi uvesti sankcije tudi proti Rusiji in Turčiji in eh, morali bi sprejeti najšipkejše oblasti morajo oditi iz Idleba. Gospod Borel, eh, vem, da se to zdi nemogoča politična rešitev, ampak ravno zato je pomembno, da smo konsekventni pri malih korakih, tako da se bo končala ta groza v Siriji. Upam, da bomo v ponedeljek na svetu zunanjih ministrov naredili pomemben korak naprej. Hvala. Hvala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 slišim vprašanje, kaj lahko naredi Evropa in zakaj ničesar ne počne. No, verjetno veste, da ne morete storiti ničesar. In da nobena izmed vaših vlad ne bo naredila ničesar, vse dokler boste prodajali orožje Saudski Arabiji in si boste zatiskali oči pred diktatorjem, kot je Erdogan. Menite, da so zmerni islamisti. Eh, nič ne, bomo morali, nič ne bomo mogli narediti, dokler se zadeve ne bodo spremenile. Lahko tukaj eh, razpravljamo, ampak to je izguba časa. Saj veste, da zmerni islamisti režejo krščanske glave in tisti, ki jih financirajo vaše vlade, so pravzaprav vojni izdajalci. Ali vam je spoh jasno, da tukaj ne morete narediti ničesar? Hvala lepa. V imenu Gue NGL, gospod Georgiju, za eno minuto. Borel, gospod Borel, ne potrebujemo Poncija Pilata. Tragedija v Siriji je neopisljiva. Vsake poglavje je strašnejše. V Idlibu je bilo ugrabljenih 700 sirskih študentov, ugrabile so jih sile, ki jih podpira Turčija. Drugi pa so padli v spiralo eh, teroristov. Skratka, tamkajšnja situacija je grozna. Rečib Erdogan je pravzaprav odprl vrata pekla. Ne govorimo o številkah, govorimo o človeških bitjih, o ženskah, o otrokih, ki imajo upanje za prihodnosti. Evropsko unijo bojo sodili glede na to, kaj se dogaja v Siriji. V predvsem na vzhodu Mediterana. Eh, mi pa tukaj sprejemamo nekakšne diabolične scheme in s tem samo podaljšujemo trpljenje. Gospa Santoš. Hvala lepa. Skoraj 6000 eh, eh, razseljenih ljudi v zadnjih nekaj mesecih. Takšna, takšen je scenarij v Idlibu. Tam vlada humanitarna kriza. Država je po devetih letih vojne popolnoma uničena. Preživeli trpijo, prihaja do nediskriminatornih eh, napadov na kritično infrastrukturo in na civiliste. In eh, boji se kar ne končajo. Razseljeno prebivalstvo nima dostopa do prehrane, do zatočišč. Nujno moramo poskrbeti za humanitarno pomoč prebivalstvu istočasno pa si moramo prizadevati za trajnostni sporazum, ki bo spoštoval eh, resolucijo 2254 mm, Varnostnega sveta. Eh, gospod Borel, eh, gospod komisar Lenačič in drugi so pozvali k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, zato da bi lahko uh, pomagali prebivalstvu. Zanima me, eh, kakšen je bil odgovor na to pobudo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Otjen. Za eno minuto. Eh, Hvala. Od februarja 2019, kako ste povedali, gospod eh, Borel, se je konflikt ponovno razplamtel. Eh, imamo na tisoče eh, razseljenih in provinca Idlib je vsak dan bombardirana strani sirskega režima ob pomoči Rusije in Turčije verjetno bo prišlo do nadaljne eskalacije, morda celo do spopada med Turčijo in Rusijo. Eh, na tisoče ljudi je zbežalo, 80 odstotkov je žensk in otrok, eh, ta številka je najhujša od začetka vojne leta 2011. Konflikt traja že devet let, eh, štiri tisoč ljudi na tisoče ljudi je bilo ubitih tudi otrok. Moramo se zauzeti za politično rešitev konflikta, ampak kaj to pomeni, gospod Borel? Je diplomatska misija dovolj? Uh, naj vas opozorim na to, da, je, uh, da imamo tukaj tudi moralno dolžnost. Še hvala za eno minuto, gospod David klíčovým problémem situace. Hvala lepa. Glavni problem v Siriji je naslednji. Gre za pogajalsko stališče Turčije. Turčija ima več vpliva in Evropska unija je tudi skorumpirana, kajti v Evropski uniji imajo glavno besedo koncerni, ki imajo v Turčiji velike naložbe. Zato je Evropska unija v slabem pogajalskem položaju in Evropska unija tudi ni sposobna naložiti sankcij Turčiji. Seveda pa lahko govorijo v EU o sankcijah proti Siriji. Pomoč Turčiji je bila umaknjena, ampak Turčija je vseeno dobila denar, zato ker je zaprla meje. To pomeni, da lahko Turčija počne, kar želi in tako bo tudi naprej. Turčijo je pregnala in razselila več kot milijon kurdov in kristijanov iz sirijskega ozemlja in Evropska unija ne more poskrbeti niti sama za se. Ne morejo preprečiti niti tega, da bi Turki črpali zemljski plin na Cipru. Takanko čas vystąpienia jedna minuta. Situacija v Siriji je težka. V eh, spopadih so od leta 2011 eh, umrlo skoraj 400 tisoč ljudi. Tukaj imamo neverjetne zahteve in treba je najti rešitev. Trpljenje Siricev eh, pomeni, da je stabilnost ogrožena že predolgo. Svet pa je pripravil osnovne ukrepe, vendar to je le obližno hudorano. ZDA, eh, drugi mednarodni igralci morajo narediti vse, da bi zamrznili ta konflikt in preprečili njegovo eskalacijo in da bi na koncu vendarle prišlo do miru pri zah, naši vlogi bomo veliko manj uspešni, če ne bomo kot Evropska unija govorili v en glas. Nobenih eh, enostavnih rešitev ni, imamo pa nujno potrebo po pragmatizmu in diplomatski odločenosti. Odločimo se tako. Najlepše hvala. Um, Bilung sen za eno minuto revolutionen i syrien startede som et folkeligt Revolucija v Siriji se je začela kot eh, ljudska revolucija proti brutalni diktaturi. Potem pa je prišlo do uh, groznega odziva Asadovega režima in ta revolucija, to revolucija Evropa ni podprla, ampak jo je izdala. Uh, sedaj uh, na sirijski šahovnici igrajo šah velike sile. Um, Erdogan oborožuje islamske milice in na severovzhodu države. Eh, po drugi strani pa Putin eh, pomaga Asadu pri njegovih vojnih zločinih in eh, pobijanju množic. Kako lahko dosežemo, da bi Evropa podprla demokratične sile v boju proti sadovemu režimu? Poštevajmo eh, situacijo v uvedimo eh, sankcije proti Erdoganu, dokler se invazija ne prekine in uh, eh, dosežimo, da se prebivalstvo na severovzhodu države uh, za uh, ščiti prišlo je čas, ko je treba ukrepati, gospod Borel. Je sprašanje do pana posla, prosim, založite slušalke. Imam vprašanje za vas in vas prosim, če si eh, posta date slušalke ali eh, sprejmete eh, vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Gospod Moka, si date besedo. Hvala za besedo. Ali se strinjate, da Evropska unija ZDA in Saudska Arabija uh, so igrali vlogo, da, ki je stabilizirala um, to regijo, da je to uh, vojna, ki je nastala zaradi vmešavanja teh sil in da je zahtevala sprememb režima. In zaradi tega je smešno, da podpiramo Sirise na ta način. Eh, Evropska unija ima krvave roke. Najlepše hvala. Eh, lahko odgovorite na to? Ja, eh, očitno so tukaj v igri geopolitični interesi v Siriji, ampak kot smo videli, je ogromno ljudi v Siriji zahtevalo mir, demokracijo in svobodo eh, in eh, to je bilo brutalno zavrnjeno z strani režima Asada. Eh, mi moramo podpreti prodemokratične sile v Siriji in to je edini način, kako bomo dosegli mir ne le v Siriji, ampak tudi na celem Bližnjem vzhodu. Dobro, najlepše hvala. In sedaj gospod Picula za eno minuto. Hvala lepa. Eh, vojna v Siriji traja že devet let, nasilje pa um, eskalira in uh, v provinci Idlib je prišlo do najhujše humanitarne krize. Skoraj 400 tisoč ljudi je od januarja lani moralo zapustiti svoje domove. Večina uh, to ni storila prvič. 80 odstotkov vseh so ženske in otroci. 53 zdravstvenih ustanov je moralo nehati delati med begunskimi otroci, je pa je le manj od ene četrtine vključenih v izobraževanje. 2 milijona in 800 tisoč ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Humanitarna kriza je še hujša zaradi zime. Geopolitična. Eh, vloga Evropske unije eh, mora postati bolj aktivna in mora predlagati konkretne rešitve. Okrepiti moramo pogovore z državami v konfliktu in ponuditi platformo za iskanje rešitev. Uporabimo format eh, nedavne briselske konference, ki je v primeru Libije vendar dosegla nekatere rezultate. Minuta. Eh, kolega Bloks ima za eno minuto. Eh, hvala, gospa eh, in predsedujoča, hvala vsem. Poglejte si zadnje videa. Tam se Asadovi borci zabavajo z žrtvami. Mislim, da je to samo klafuta preostalemu svetu. Ruske sile uničujejo bolnišnice in druge civilne zgradbe. Danes pa tukaj v tej dvorani slišim, da obstajajo apologeti tega režima in da nekateri zagovarjajo celoto, da bi morali iztrebiti upornike. Jaz sem proti temu. Gospod visoki predstavnik, nikoli ne smete popustiti tem sirenam ki zagovarjajo normalizacijo odnosov z Bas, Bašarjem al-Asadom. Edino mesto, ki se ga Asad zasluži, je v Hagu. Hvala. Pošle. Hvala lepa. Spoštovani, imamo osem prijav pri Catch the Eye. Naj vas spomnim, da se morate držati odmerjenega časa, ki znaša eno minuto. Gospod Basesko ima prvi besedo, izvolite. domnule președinte gospa predsednica v zvezi s srbijo se moramo zavedati da je evropska unija šla skozi različne faze najprej je evropska unija hotela asadovo glavo na krožniku. Medtem smo se odločili, da tega ne želimo, da si želimo, da mu sodijo in se izpeljajo volitve. In od vsega začetka smo se izogibali posredovanju. Nismo uspeli ostaviti Francije pri posredovanju in potem se je položaj v Siriji zapletel. Rusija ostaja vplivna. Pritožujemo se, da eh, Turčija mm, vstopa v Srbijo. Vsaka sosedna država bi to storila, da bi zavarovala svoje meje. Dokler ne znamo sprejemati odločitev, ki bodo pomenile, da sodelujemo, bomo še naprej spodbujali katastrofo v Siriji če ne bomo posredovali, ne smemo staviti drugih, da posredujejo. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Deveza za eno minuto. Prosim, da se držite časa alto reprezentante. Hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi visokemu predstavniku za podano mnenje v zvezi s Sirijo in ne bom ponavljal tega, da je, so napadi na civilno prebivalstvo na severo-vzhodu države, smrti um, in grozodejstva, to so že številni kolegi danes omenili. Zato moramo res zagotoviti dostop človekoljubni pomoči v to državo, predvsem pa se moramo vprašati, kaj v tej situaciji, kjer ne moremo posredovati na bolj praktičen in učinkovit način. V primeru Libije je bila Evropska unija eh, uspešna pri tem, ko je eh, se odločila za embargo na orožje in je potem to tudi nadzorovala. Dejstvo je, da ima sirska vojska na voljo orožje in zato se vprašujem, ali bi lahko morda tudi režimu Bašarja el-Asada um, določili embargo na orožje. Hvala lepa. Za eno minuto gospod Lešek. Hvala lepa, gospa predsednica. Gre za veliko dramo in za velik problem. Soočamo se z humanitarno krizo na milijone beguncev, je zbežalo pred vojno v Turčijo, potem se soočamo z nezakonitim vstopom Turčije. To se ni zgodilo zaradi humanitarne pomoči. Potem pa imamo še podporo Turčije proti Al-Kaidi in drugim terorističnim organizacijam. Evropska unija bi morala ugotoviti, da moramo močneje posredovati in pritiskati na Turčjo. Zavedamo se, da preganjajo kurde, da prihaja do vojnih zločinov, do preganjanja ljudi. Prav tako vemo, da se tudi džihadisti spravljajo na ljudi. Gospod Mavritidis ima zdaj besedo. Hvala lepa, gospa mm, predsedujoča. Gospod Boren, prav gotovo nisem eh, navdušenec nad Asadovim režimom. Gre za režim, ki je bil krvavi boj. Vendar pa sem mislil, da smo soglasno odločili, da je si civiliziran svet prizadeva za uničenje islamske države in džihadistov. To slišimo vedno znova. Kdo pa financira džihadiste? In kdo pošilja eh, sile, ki jim pomagajo pri njihovih eh, krvavih napadih? To je novi sultan v Ankari, ki mu ime Recep Tajip Erdogan. In to je naš problem tisti, ki eh, to pravimo, ne želimo braniti Asada, ampak verjamemo v evropske vrednote. Hvala, hvala lepa. Prosim, da se držite časa. Gospod Apinkan ima besedo. Hvala lepa. Gospod visoki predstavnik, strinjam se s tem, kar je bilo že povedanega in sicer, da prihaja do humanitarne krize v Siriji in okoliških državah. Na sto stvari je, za katere bi morali takoj poskrbeti. Sami in moja država poskušamo nekaj storiti preko ustreznih agencij in tudi mimo tega sprejeti ukrepe za humanitarno pomoč Libanonu in Jordaniji. Ker ste povedali, da je to tudi investicija, je pomembno. Pomembno pa je tudi, da je Evropska unija največji donator in Evropa ima tudi informacije o tem, da je od 1,5 milijona kristjanov ostalo le še peščica zato moramo podpirati misionarje, ki podpirajo te skupnosti, ponuditi moramo medicinsko eh, pomoč in humanitarno pomoč. Asad je sicer že zmagal v vojni. Hvala lepa, gospa Sandra Pereira. Hvala. To razpravo imamo v trenutku, ko uh, Sirci in njihovi zavezniki zelo napredujejo v, na območju Alepa in eh, dopuščajo tukaj tudi teroristično delovanje. In medtem, ko smo mi tukaj v Strasburgu, so, je to območje tarča izraelskih raket in drugih. Tako da bi se morali vprašati o legitimnosti Eh, sirskih oblasti in drugih, ki zauzemajo to območje. Eh, delovanje na tem območju je v nasprotju s človekovimi pravicami in z mednarodnim pravom in eh, stvari potekajo na zelo hinavski način. tudi ta zaščita lastne suverenosti, neodvisnosti in eh, ozemeljske neodvisnosti bi morala biti spremljena se strani Združenih narodov. Čas veste. Hvala lepa, gospod eh, Mekpalas, za eno minuto. Hvala lepa. Sirska vojska napreduje proti turškim in drugim džihadistom. Sirska vlada ponovno spostavlja svoje meje in preganja bežeče džihadiste. Al-Kaida je to območje dolgo vladovala. Genocidni fanatiki so bili trenirani strani ZDA, Britanije, Saudske Arabije in uh, tudi Saudske Arabije. In to je podaljšalo vojno za več let in uh, rezultat je na stotine življenj te žrtve niso bile potrebne. Zdaj se odpira moč eh, v Itlipu za humanitar, humanitarna pomoč v Itlipu. Sirski ljudje strašno trpijo. Kdo pa je spustil džihadiste tja? Tja smo jih spustili, zdaj pa jih hočemo pregnati. Hvala lepa, gospa Klerdali. Thank you, um, President. This... Hvala lepa. Ni dvoma, da so srci trpeli devet let in več. Zakaj se je to zgodilo? Zato, ker nezadovoljno, nezadovoljno sludi eh, do Asada pripravljati do spremembe režima. Sedaj in nekatere evropske države so džihadistom odprle pot eh, v Sirijo preko Turčije, zato da bi Eh, podrli vlado v, v Siriji, ko so dobili nadzor, so se nekateri odločili, da prijo nazaj vlado, drugi ne. In potem se je vse razvijalo naprej. Ironija je, če govorimo o tudi borci, ki prihajajo od tam, jih ne želimo nazaj, želimo pa, da sirci poskrbijo za nje. Zato moramo ustaviti sankcije, vse povezati s sirsko vlado in ponovno spostaviti mir v tej državi in prevzeti odgovornost za vlogo Evrope v tej katastrofi, predvsem pa kar zadeva ustavljanje džihadistov in ISIS-a. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije in visoki predstavnik za zunanje zadeve in eh, varnost, eh, gospod eh, Jozef Borel Fonteles. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem poslankam in poslancem, ki so se udeležili te razprave. Zato vam lahko le rečem, da razumem in uh, se strinjam, ter tudi jaz čutim to frustracijo ob situaciji, o kateri govorimo, namreč ob sirski krizi je jasno, da je Evropska unija ostala nemočna. E, pa če smo še toliko govorili, da je treba tukaj prekiniti, da je treba, da je treba, je treba. Ampak s čim? kakšen vzvod, kakšna moč, kakšna je zmogljivosti bi morali za to uporabili. Že veliko let smo govorili, da vojaške rešitve za spor v Siriji ni, ampak v končni fazi je ravno do tega prišlo. To vojaško uh, posredovanje sedaj poteka s strani tistih, ki so zmožni uh, vojaško silo uporabiti v ta namen. In zato bomo še naprej skušali spodbujati vse udeležene, naj nehajo napadati civilno prebivalstvo, naj dopustijo vstop humanitarni pomoči, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, naj zaščitijo civiliste. Ampak dobro vemo, da Eh, gre tukaj za načela, nimamo pa na voljo neke prisilne moči, da bi to lahko zagotovili. In to nam onemogoča, da bi bili res močan politični akter, kakršen si želimo biti. Če bi to res eh, želeli uresničiti, bi morali imeti na voljo sredstva in jih tudi uporabiti v ta namen. Eh, kljub temu pa še vedno nadaljujemo s parlamentarnimi zasedanji, kakršno je današnje, na katerih samo govorimo, kaj je treba. Hvala lepa, s tem zaključujem razpravo. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za vprašanje za ustni odgovor. Glede nove celovite strategije Evropske unije za Afriko. Naj vas spomnim, da se lahko po običajnem postopku um, prijavite elektronsko za postopek z modro kartico. Navodila boste našli na vhodu v plenarno dvorano. Zdaj pa najprej prosim kolega Tobija, predsednika odbora za razvoj, da prevzame besedo. Hvala lepa. Tukaj gre za veliko priložnost za nujni sveži začetek odnosov Evropske unije do Afrike. Tukaj moramo obljubiti, da bomo nadaljevali ne samo z besedami in dobrimi nameni, ampak z ukrepi. ukrepi moramo delovati strateško in eh, ne izgubljati časa. Nova strategija mora prepoznati moč in potencijal afriškega gospodarstva, imeti dolgoročne cilje in spoštovati interese Evropske unije in afriških partnerjev in ter skrbeti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja pri takšni strategiji so pomembne tri zadeve in sicer najprej jasna vizija končnega rezultata in konkretni načrt za celovit pristop z vsemi orodji, ki so na voljo. Drugič, zavedanje, kaj lahko pridobimo, če nam uspe okrepiti partnerstvo z afriškimi državami. In, eh, kaj tvegamo, če tega ne storimo. E, tretjič, kako lahko bolj učinkovito zagotovimo uporabo pomoči in komisija, kako lahko komisija tukaj koordinira delo vseh evropskih institucij. Veliko imamo priložnosti pozitivnih za vse gospodarsko rast, zaposlovanje in trgovina. Imamo tudi takojšnje izzive, podnebne spremembe, revščina, nezakonito priseljevanje. Velika rast eh, prebivalstva v Afriki tudi pomeni, da se bo revščina še nadaljevala in povečevala leta 2030 pričakujemo revščino no, skoraj izključno v Afriki. Države, ki se soočajo z revščino in visokimi ravnmi brezposobnosti, lahko pričakujemo nestabilnost. Postavil sem celo vrsto vprašanj za komisijo in upajmo, da bomo danes dobili nekaj jasnih odgovorov. Kot prvo, kako strategija prispeva k doseganju ciljev eh, tisočletja in zmanjšanja revščine, kakšni mehanizmi in kakšna urodja bodo uporabljena drugič, kako bo nova strategija prispevala k doseganju skupnih prioritet obeh partnerjev v duhu dobrega upravljanja, upoštevanja podnebnih sprememb, ekonomske rasti in tako naprej. Tretjič, kako bo komisija zagotovila vključitev različnih deležnikov, kot so nacionalni parlamenti, vlade, lokalne skupnosti, zasebni sektor, civilno družbo pri pripravi strategije. In četrtič, naj izrazim zaskrbljenost glede potencijala prikrivanja ukrepov, govorim o strategiji, kjer je prioriteta na Afriki, pa tudi kar zadeva novi sporazum z državami AKP. Kako bo komisija zagotovila konsistentnost in se izognila prikrivanju pri strateških okvirih? In končno, gospod komisarka, gospe in gospodje. Koherentnost naših ukrepov je naša dožnost po pogodbi in skrajni čas je, da to obveznost tudi izpolnimo. Zato eh, želim vedeti, kako boste zagotovili vključitev v strategijo razvoj, koherentnost razvojne pomoči. Kolegi v odboru za eh, razvojno pomoč. Eh, trdo delamo na tej nalogi. Ta naloga prinaša veliko priložnosti, seveda je tudi tveganja. Moramo začeti delati. Hvala lepa. V imenu komisije ima besedo gospa Juta Urpilajnen. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, najprej naj se zahvalim zato da ste me povabili na razpravo o takšnem meniku v odnosih med Evropsko unijo in Afriko za novo celovito strategijo. Kot sem zagotovila pri zaslišanjih, bom naredila vse, kar bo v moji moči, da okrepim sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Zato mi je veliko veselje, eh, da lahko danes izpiljemo to izmenjavo. In kako zelo primerno je, da moj prvi nastop eh, v eh, parlamentu povzroča razprava o strategiji za Afriko. Z vami delim eh, poglede, tudi kar zadeva pomembnost eh, te teme. Predsednica von der Leyen in eh, sama se osredotočamo na Afriko v zunanjih odnosih. Ta mm, celina je zelo privlačna za vse eh, deležnike. Tam smo srečali partnerje, ki si zaslužijo bolj aktivno vlogo na naši strani. Začeli smo z premembami, kar zadeva vlaganja v eh, izobraževanje, v ustvarjanje delovnih mest in v zelo kratkem času dosegli marsikaj vidne rezultate. Zdaj lahko eh, te dosežke uporabimo za korake naprej. Čaka nas eh, nove poglavje in nov korak v krepitvi naših odnosov. Zato pa potrebujemo novo celovito strategijo. Strategijo, ki bo podpirala afriške potencijale politične, gospodarske, upravne in bo tudi zelo odporna in stabilna. Zagotoviti mora prizadevnost in lojalnost afriških partnerjev. Tako bo Evropska unija našla boljše mesto v mednarodnem okviru in v geopolitični situaciji tudi z vključevanjem novega Evropskega zelenega dogovora. Leta 2017 smo postavili menike, ki eh, ostajajo. Ne bomo spremljali smeri, vendar želimo malce pospešiti ukrepe, zato da bi dosegli boljše rezultate. Celovitost bo zagotavljala povezava z, zagotavlja povezava z agendo za trajnostni razvoj, Evropsko globalno strategijo, zeleni dogovor in tudi dogovor glede razvoja in agende 2036 Afriške unije. Še naprej bomo delali na kontinentalne integracije, na mobilnosti in migracijah. Poleg podnebja in okolja se bomo osredotočali na digitalizacijo in enakost med spoloma, ki so ključni za razvoj razvoja ni mogoče zagotoviti z ustreznim upravljanjem, z spoštovanjem človekovih pravic, pravne države in demokracije. Zato bomo stopnjevali naše ukrepe na teh področjih, vključno z bojem za mir in bojo proti skrajnosti. In končno želimo tesneje sodelovati z afriškimi partnerji pri vsega, več eh, stranskem pristopu na osnovi pri pravil, ki je vedno bolj pod vprašajem. Ključna prioriteta v mojem mandatu bo zagotavljanje implementacije te strategije, ki mora podpirati moč mladih. Mladi, vključno z mladimi ženskami, morajo prav tako imeti svoj delež vsej strategiji, si ga morajo lastiti. Okrepi že potekajo na politični in tehnični ravni. Še naprej eh, poslušamo deležnike in poskušamo zagotoviti eh, širok obseg strategije, tako s prispevke z vaše strani, kot je eh, zdržal članic, kot tudi afriških partnerjev ter civilne družbe, vključno z mladimi. 27. februarja bom v Etiopiji vrh med Evropsko unijo in afriškimi partnerji in ministersko srečanje v maju. Boje bosta priložnosti za poglobitev dialoga z našimi afriškimi partnerji. Februarja bom potovala in marca tudi v Afriško, kjer se bom posvetovala čim bolje. Komisija bo ukrepe sprejemala v začetku marca, ko bomo začeli z bolj konkretnim delom za našimi ključnimi deležniki. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, veselim se že razprave in z veseljem prisluhnila vašim mnenjem glede prioritetnih področjih za obnovljeno partnerstvo Evropske unije z Afriko. Hvala lepa hvala lepa eh, za eh, to predstavitev. Za LS ima besedo gospa Hildegard Bentele. Spoštovana gospa predsednica, spoštovana gospa komisarka, zakaj potrebujemo novo strategijo Evropske unije za Afriko? Zato, ker se eh, komisija definira geopolitično in se je zavzela za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ker je, je treba na novo izpogajati sporozum iz Kotonuja, ker imamo hiter razvoj digitalizacije in prosto trgovinske cone v Afriki. To so novi dejavniki, na katerih bo temeljila nova strategija Evropske unije za Afriko. Pri tem moramo uporabiti vse instrumente Evropske unije in držav članic na koherenten način, predvsem pa se moramo nekaj naučiti iz preteklosti, osredotočiti se moramo na poštene trgovinske odnose in generiranje fiskalnih eh, prihodkov v Afrike, zagotoviti ustrezno upravo, krepitev vloge žensk in eh, deklet, vključitev lokalne regionalne ravni, ne pa preprosto pomoč iz proračuna. Vsak eh, afričan in vsaka afričanka mora dobiti pozitivnost perspektivo v svoji domovini, tako na strani Evropske unije, kot na strani Afrike, potrebujemo prevzem odgovornosti za pravo partnerstvo, ki bo koristilo obema stranjema. Gospod Manfred Weber je lani s svojim predlogom za komisarja za Afriko pokazal, kako visoko prioriteto ima Afrika za ELS, eh, e tako da vam lahko izreka popolno podporo za strategijo za Afriko, tako da bomo postavili te odnose na novo in boljšo osnovo. Hvala lepa. Za SND ima besedo gospod Udo Bulman za eno minuto. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, veseli nas, da ste danes eh, tukaj in eh, da imate odprto srce za to novo nalogo. Ja, Evropa in Afrika sta partnerki. Smo skupnost, eh, usodna skupnost skupaj bomo reševali probleme ali pa nobenemu ne bo uspelo. In zato je prva posledica vzpostavitev partnerstva med enakopravnimi partnerji. In če to pravimo, to pomeni brez eh, kratkoročnih nacionalnih interesov, tudi ne eh, kratkoročnih evropskih interesov, ampak partnerstvo za dobro izobraževanje dekleta naj gredo v šole, še posebej eh, dekleta, najmanj deset let, da bodo pomagali svojim državam. Dobro zdravstvo, dobro, dobre zaposlitve, da bodo zgradili družbo in vzpostavili trajnostno družbo tako v Evropi kot v Afriki. To je naša naloga in vas bomo pri vaših prizadevanjih eh, podpirali po najboljših eh, moče. Hvala lepa. Gospod Görens za Renju za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Kongo je največja francosko govoreča država na svetu. Med najbolj govorjenimi jeziki v Afriki so portugalščina, francoščina in angliščina. Poleg tega pa je Evropska unija daleč na prvem mestu med afriškimi partnerji na trgovinskem področju in na razvojnem področju. Torej, mi kot Evropska unija imamo že zelo tesne vezi z Afriko in zato ohranjanje statusa quo Eh, lahko postane zelo kontraproduktivno. Potrebujemo globalno strategijo, ki pokriva tako politično, varnostno, razvojno, gospodarsko in trgovinsko področje. In prava strategija tega obsega potrebuje jasne cilje in časovnico ter načrt za njihovo uresničitev. Dejansko gre za prenos na nek način Delorijeve metode, ki je v 90-ih letih omogočila Evropski uniji, da je naredila bistven napredek na področju odnosov z afriško celino. In dan danes razvoj v Afriki očitno pogojujejo sami afričani, vse bolj pa tudi Kitajska, Indija in Rusija, ki tkejo vse tesnejše vezi z Afriko na ekonomskem, političnem in humanitarnem področju in na tej podlagi se mora utrditi sodelovanje med Evropsko unijo in Afriko. In zakaj ne bi imeli nekega skupnega varnostnega pristopa, ki bi omogočil Afriški uniji sedež znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov? Zakaj se ne bi takoj sedaj dogovorili o skupnem pristopu na področju boja proti podnebnim spremembam? Kaj čakamo za to, da bi zagnali trgovinsko sodelovanje, s katerim bi vzpostavili prostotrgovinsko območje med Evropsko unijo in Afriško unijo? Afriška, Afrika se mora mora razviti sama, jasno, ampak to ne izključuje tega, da bi z njo delili naše izkušnje, znanje in vrednote. Hvala lepa. Hvala lepa za to demokracijo, gospa Bilde, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ni na ključje. Če je v okviru Brexita eh, London organiziral vrh med eh, Združenim kraljestvom in Afriko, to je pobuda, ki kaže, da Evropska unija morda spet izgublja tla pod nogami. Saj eh, so naši britanski kolegi vzpostavili vezi s to celino na bolj trden način. Po drugi strani pa vezi s Kitajsko in Japonsko, pa afriška turneja kanadskega premijeja Trudoja, prejšnji teden. Eh, nevarno je torej, da se bomo tu pojavili prepozno. Poleg tega nepravični ribolovni dogovori kažejo, da Evropska unija ni naredila ničesar, da bi res zagnala svoje pravo trgovinsko in drugo partnerstvo z, Evrop, z Afriko. To pa bi bilo bistvenega pomena za eh, Evropsko unijo. In um, govorimo tudi o Erasmusu in o tem, da bi ga odprli tudi eh, državljanom iz afriških držav, ampak kaj nam bo pa to prineslo? Hvala. Posel. Hvala lepa za zelene, gospa Piret Herzberg Fofana. Za eno minuto izvolite. Ja, Partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko temelji na skupni strategiji, ki poudarja novo sodelovanje na političnem področju, na um, skupnih vrednotah, pri katerih naj bi uh, se pogajali z nami enakimi. Uh, In um, nov sporazum je bil podpisan v Abidžanu leta 2017. Podpisali so ga um, voditelji držav, ki so določili štiri prednostne naloge, um, med njimi tudi ulaganje v človeški kapital uh, ter ulaganje v infrastrukture za trajnostni razvoj. Med njimi je, so tudi migracije in uh, sodelovanje na drugih področjih. Uh, Eh, seveda je to potrebno zato, da se upremo paternalističnim vzorcem, ki so prevladovali do sedaj. Zato bi morali začeti uresničevati nove vidike te strategije. To podpira tudi Evropska komisija, vendar pa se tu pojavljajo številna vprašanja in sicer, kako bomo res lahko tu izkoreninili revščino, kako bomo lahko. Um, zaustavili to, kar preprečuje razvoj v, na tej celini in kako bomo lahko dali večjo besedo ženskam, ki predstavljajo več kot 60 odstotkov afriškega prebivalstva. Hvala lepa za evropske konzervativce in reformiste, gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. predvsem potrebujemo novo strategijo Evropske unije eh, za AKP. Soočiti se moramo z izzivi imigracij. Mladi zapuščajo Afriko, ker doma ne najdejo ustreznih priložnosti, nimajo dostopa do izobraževanja, osebnega razvoja ali dostojanstvenega življenja. Zato si moramo postaviti ustrezno vprašanje in poiskati odgovore, kaj potrebujejo mladi v državah AKP. Predvsem dober izobraževalni sistem, najboljša investicija je investicija v šolanje. Dostop do izobraževanja je ovira za razvoj, za rast. In povzroča samo revščino. Spodbujati moramo mlade pri podjetništvu, omogočiti jim moramo dostop do mikrokreditov. Evropska unija bi morali zagotoviti enostaven, eh, dostopen mehanizem za mlade, tako da bodo lahko doma ustanavljali podjetja, se želijo poskrbeti za blaginjo svojih eh, držav. Hvala lepa za evropsko in nordijsko levico, gospod Urban Krespo, za eno minuto izvolite. Hvala, predsedujoča. Jasno je, da Evropska unija potrebuje novo strategijo za Afriko. Problem je v tem, da se zdi, da si Evropa želi tako strategijo, ki bo ustrezala njenim multinacionalkam in ne razvojnim ciljem in interesom uh, večine v Afriki. Zakaj? Uh, Nikar si ne nastavljajmo pasti. Migracije, varnost, trgovina, vse to je v resnici na geopolitični agendi Evropske unije. To, kar Evropa in Afrika potrebujeta, je trajnostni odnos, kjer se bo zagotovilo tudi socialni napredek in pravičnost. In zato take strategije ne smejo biti le orodje nekih trgovinskih in političnih interesov v Evropski uniji. Obrniti bi morali morali našo politiko za 180 stopinj, zato da bodo postale koherentne in predvsem, da bodo spoštovali pravice, ki um, jih zagovarjamo. Odpreti moramo pravično trgovanje z Afriko, omogočiti trgovanje.